Poi predavam besedo za dve minuti eh, avtorici gospe Weber. Hvala, gospod predsednik. Prejšnji mesec je znani politični aktivist in pisec Liu Zhaobao bil obsojen na 11 let zaporne kazni, češ da je Hujskov k zrušenju državne oblasti. Priprli so ga pred enim letom, ko je pripravil posebno listino za spoštovanje človekovih pravic, listino, ki jih je podpisalo deset tisoč državljank in državljanov Kitajske. V tej listini zahtevajo pravico eh, svobodnega izražanja mnenja, potem eh, svobodne volitve in vladavino prava. Eh, gospod Žalbao je bil izpostavljen celi vrsti nečloveških ravnanj in to je kršitev uh, temeljnih človekovih pravic. Zato moramo takoj zahtevati brezpogojno izpustitev gospoda Lijo Žalbao. Kolegice in kolegi, v zadnjih letih so se odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko predvsem osredotočali na gospodarsko sodelovanje, to pa žal zakriva uh, velike kršitve človekovih pravic, ki sistematično potekajo na kitajskem. Pred nekaj dnevi je prvič nek policist priznal, da je gospod Gauži Šenk, ki je bil leta 2007 imenovan za kandidata za Nobelovo nagrado za, pis, eh, iz, eh, za mir, oprostite, izginil kitajska vlada je poleg tega uh, usmrtila britanskega državljana kljub našim protestom. Kitajska torej ne spoštuje naših zahtev in še naprej krši človekove pravice. To, kar nas skrbi, je, da uh, Kitajska zahteva vključitev v varnostni svet Združenih narodov kot stalna članica. Pred nekaj leti je Kitajska objavila dolg dokument o človekovih pravicah, ki ni nič kakor mrtva črka na papirju. Evropski parlament zato mora izčrpno ponovno ovrednotiti dialog s Kitajsko na področju človekovih pravic. Hvala, sedaj pa gospod Kela, eno minuto. Hvala, gospod predsednik. Kitajska je sicer dosegla velik gospodarski napredek, vendar del tega napredka so dosegli z uporabo metod, ki flagrantno kršijo uh, standarde varovanja pravic otrok. Upanje, da bodo olimpijske igre spodbudile kitajske oblasti, da bodo bolj spoštovale demokratične standarde, to upanje se je žal izkazalo kot zaprazno. Kitajska še naprej krši človekove pravice. Danes Evropski parlament izraža svojo zaskrbljenost s pričo uh, usode Leo Žaobava, uh, eh, podpisnika listine iz leta 2008, ki zahteva ustavne reforme in varstvo človekovih pravic na kitajskem. To je listina, ki so jo pogumno podpisali več kot deset tisoč eh, kitajskih državljank. Prejšnji mesec so Liu Žaobava obsodili na 11 let zaporne kazni. Danes zahtevamo, da ga takoj in brezpogojno kitajske oblasti izpustijo in izdajam, izražamo tudi solidarnost z dejanji kitajskih državljank in državljanov, ki hočejo demokratske reforme in ki hočejo spoštovanje človekovih pravic. Hvala, gospod Kelam. Dve minuti, sedaj gospod De Kajzer. hvala gospod eh, predsedujoči. resolucije v nujnih zadevah so vedno zelo delikatna zadeva. ne odražajo namreč človekove tragedije temveč našo nemoč. to je izhod v sili kar pomeni da vsi drugi eh, poskusi pritiska na kitajske oblasti niso prinesli ničesar. Kar zadeva Kitajsko, ne vem, da če vedno znova imamo te nujne zadeve, marca 2009, januarja 2010 in načrtovana nova resolucija za marec letos, se mi zdi, da ne bodo pripeljale do ničesar. Seveda je treba priznati in obsoditi kršitve človekovih pravic na kitajskem, vendar če to delamo vedno znova, če to ponavljamo, to pomeni, da je naš cilj napačen, da so naše strategije napačne. Sama sem prva, ki bom uh, zahtevala takošnjo izpustitev gospoda Lijo Žaobava in uh, se borila proti sodnim usmrtitvam na kitajskem. Vemo, da Kitajci zapirajo ljudi, katerih edina. Uh, Mm, kaznivo dejanje v navednicah je boj za demokracijo. Poleg tega ne smemo pozabiti, da gre za trgovinskega partnerja, da gre za državo, ki ima stalni sedež v eh, varnostnem svetu Združenih narodov in gre za državo, ki ničesar ne želi sprejeti, ko gre za podnebne spremembe. Moramo sicer priznati napredek, ki ga je Kitajska dosegla, to smo v resoluciji naredili, vendar ne dovolj. Zato mislim, da ne bomo eh, podprli te resolucije oziroma sama in moja skupina bomo glasovali za predloge sprememb te resolucije, ne pa za samo resolucijo. Hvala, gospode Kejzer. Dve minuti in pol ima se taj beseda gospa Veržija. Kitajska je velika država z bogato zgodovino in z ogromnimi razvojnimi potencijali. Lansko letne olimpijske igre v Pejžingu pa žal niso prinesle tistega, kar smo mnogi upali. Odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko so seveda zelo pomembni, vendar naša dožnost kot Evropski parlament je, da jasno in glasno povemo, kaj podpiramo in kaj je nespremljivo situacija na področju človekovih pravic je nespremljiva na kitajskem. Primer Liu Zhaobaoa, ki zahteva demokratične reforme skupaj za 10 tisoč sodržavljani, je konkretni primer takih kršitev človekovih pravic na kitajskem. Težko je v tej dr veliki državi res mobilizirati uh, tako veliko uh, ljudi, kot je deset tisoč. Pa vendar je uh, gospodu Ljuža obav to uspelo. Sedaj se je znašel v zaporu samo zaradi tega, ker uh, brani človekove pravice, zlasti pa pravico do svobodnega izražanja mnenja. Eden od britanskih državljanov, kot je nekdo že omenil, je prednedavnim bil usmrčen na kitajskem, Torej, po 50 letih je to prvič eh, bil primer, da je državljan eh, ene od članic Evropske unije doživel usmrtitev na kitajskem. Vemo, da že leta in leta tepta kitajska človekove pravice, pa vendarle smo eh, sedaj lahko samo zgroženi nad tem, kar se je zgodilo. Kitajske oblasti, tudi naprimer od nekaterih eh, internetnih operaterjev ali Google zahtevajo, da filtrirajo določene informacije in na ta način preprečijo dostop do nekaterih podatkov kitajskim državljanom. Evropska unija mora se odzvati, mora reagirati. Svoboda do informiranja na kitajskem je torej očitno kršena in eh, ne moremo popustiti kitajskim oblastem, ki zahtevajo omejen dostop za svoje državljane do interneta in ki zapirajo eh, tiste, ki se borijo za demokratične pravice, človekove pravice, pa tudi uh, novinarje. Končno, kolegice in kolegi, prosim, da ne pozabimo na smrtne žrtve Tiananmena. Več sto kitajskih državljanov je pred 20 leti, 4. junija, uh, umrlo na trgu Tiananmen in uh, to je zelo žalostna obletnica, ki jo bomo morali obeležiti. Pa kljub temu se ni dosti sprejelo. Spremenilo, prostite. Spoteno, eno minuto. Hvala predsedujoči. Dejstvo, da ponovno govorimo o zlorabi človekovih pravic na kitajskem, ko gre za komunistični avtoritarni režim v Pekingu, to je samo dokaz, da pravzaprav se ničesar ni spremenilo tam. Vendar kljub temu moramo vedno znova o tem govoriti v Evropskem parlamentu to smo dolžni žrtvam zlorabe človekovih pravic na kitajskem, kot naprimer Liu Zhaobao in nekaterim drugim. In zaradi tega je ponovno treba danes govoriti o tem. Hu Jiao, dobitnik Saharove nagrade za leto 2008, je uh, nas opozoril, da moramo spremljati uh, resno človekove pravice in njihovo kršitev na kitajskem. Kitajska to dela vedno znova, seveda pa gospodarska moč kitajske sili Evropsko unijo, da razmišljamo v drugačnih uh, Eh, razmerah o njih, češ, to je nas pomemben partner, naš pomemben partner. Vendar ne moremo pozabiti, da vladavine prava tukaj ni, da kršijo človekove pravice. In mislim, da je treba še vedno ustrajati, da tudi v Aziji spoštujejo vrednote, ki so nam blizu. Sam vedno gledam v, na demokratični Tajvan in, kot na Indi, in na Indijo kot na možnost, da vendarle naše demokratične vrednote tudi se uveljavijo tam. Hvala, gospa Hautala, eno minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. V primeru Ljužao Bao je značilno naslednje. Čeprav ga več kot deset tisoč ljudi podpira in ga je podprlo v javnosti na kitajskem, in mislim, da se je treba tudi njim zahvaliti in jim izraziti vso podporo, ne samo gospodu Liu Zhaobao. Kitajska, če hoče biti članica sveta za človekove pravice Združenih narodov, se mora zavezati k temu, da bo izboljšala svoje spoštovanje človekovih pravic. Kitajska mora začeti spoštovati tudi naše zahteve, ne samo tiste, ki jih izražajo Združeni narodi. V resoluciji ustrajamo tudi na dialogu med EU in Kitajsko na področju človekovih pravic. Vendar ne glede na to, kakšni optimisti smo morda Eh, je rezultat takšen, da ta dialog ni prinesel veliko. Ko gre za naše stike s Kitajsko, mislim, da moramo razmisliti, kako izboljšati svojo strategijo na tem področju, kako dopovedati Kitajski, da njene zaveze na področju človekovih pravic so nekaj, kar je v našem in njihovem interesu in da naše bodoče sodelovanje s Kitajsko je odvisno od tega ne vem, zakaj je politika Evropske unije na tem področju tako nedoločna in sprašujem se, kaj lahko naredimo. Tukaj Evropski parlament podpira komisijo. Hvala sedaj pa predstavniki političnih skupin, gospod Preda za uh, Evropsko ljudsko stranko. Hvala, gospod predsedajoči. Besede ne moremo obsojati, kot da so to kaznjiva dejanja. To je dobitnik eh, Saharove nagrade iz Kitajske leta 2008 rekel in povdaril v tem parlamentu. Pa vendar, Ljuža obal je samo za besede, ki jih je izrazil, bil eh, obsojen na 11-letno zaporno kazen. Ta kazen je sindrom vse bolj intenzivne eh, kampanje na kitajskem proti zagovornikom človekovih pravic. Dokaz te kampanje je tudi Du Yongjun, ki je bil vodja gibanja na Tiananmengu, ki je bil obsojen zaradi tega na devetletno zaporno kazen. Mislim, da je torej bistveno te teme, torej človekovih pravic na kitajskem, se treba lotiti odločno na naslednjem um, vrhu med EU in Kitajsko, kot je to podarjeno v deveti točki te resolucije. Torej, dialog o človekovih pravicah očitno ni uh, zadosten ali ni bil dovolj odločen do sedaj. Zato mislim, da je to tema, ki mora biti uh, sestavni del razgovorov na sestanku na vrhu. Hvala. Minuto, gospod Balsitis. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Evropska unija se sedaj pogaja o novem okvirnem sporazumu s Kitajsko, ki bo določil nadaljno pot za razvoj gospodarskih odnosov z to državo. Ti odnosi so tesni, vendar ne smemo si zapirati oči pred ponovnimi kršitvami človekovih pravic na kitajskem in pomankanju pravne države. Evropska unija mora zahtevati Eh, bolj intenziven dialog na področju človekovih pravic na kitajskem. Evropska unija, zlasti pa visoka predstavnica, mora usklajeno uh, sodelovati, ko gre za zunanje odnose z Kitajsko. In v tej politiki morajo človekove pravice biti sestavni del. Hvala. Hvala, gospod Pacitis. Minuto in pol, gospod Trupel. ko je Kitajska dobila olimpijske igre, sem upala, da vse obljube, ki smo jih slišali, so bodo tudi uresničili. Ampak vseeno, človekove pravice so se na kitajskem in njegovo, njihovo spoštovanje še uh, poslabšale. Liu Zhoubao so uh, zaprli homoseksualne skupine so pravzaprav sedaj zašle v neke vrste ledeno dobo. Preganjajo jih kjer in kakor se da. Kitajska, če hoče biti priznani partner v mednarodni skupnosti, mora svoje histerične ukrepe cenzure in zatiranja opustiti. To jim je treba dopovedati. To velja tudi za internet. Politično filtriranje na internetu je nekaj, česar ne moremo sprejeti. To je bistveni sestavni del temeljnih človekovih pravic, ki jih moramo braniti v vseh državah eh, sveta, kajti človekove pravice so univerzalna pravica, ne glede na to, s kom se pogovarjamo, z ZDA, z Sudanom ali z Kitajsko. Kitajska republika se pač mora navaditi na to, da če hoče igrati drugačno vlogo, in prepričana sem, da mi kot evropejci v naših uradnih odnosih in na uradnih srečanjih, ker smo zainteresirani za sodelovanje z njimi na področju podnebne politike, eh, urejanju finančnih trgov in tako naprej, torej da kitajski jasno povemo, da eh, kršijo človekove pravice in da se to mora takoj nehati. Hvala, gospod Fontana, eno minuto. Presidente. Hvala, predsedujoči. Eden najrelevantnejših problemov, ki zadevajo človekove pravice na kitajskem, je prisilno delo v taboriščih na kitajskem. Torej, to poleg tega, da je moderno suženstvo, prizadeva tudi konkretno evropsko gospodarstvo. Namreč eh, gotovo je, da blag, veliko blaga prihaja iz Kitajske, se proizvaja v teh taboriščih z zmanjševanjem cene delovne sile in torej za nelojalnost lojalno konkurenco za evropsko blago. Na podlagi izkušenj Združenih držav, ki so že sprejeli določene eh, zakone za prepoved eh, uvoza določenega kitajskega blaga, Evropa si lahko prizadeva, zato lahko prepove eh, uvoz blaga iz Kitajske, ki prihaja iz prisilnega dela. Prvič moramo začeti kampanjo zaveščanja javnosti v zvezi s tem vprašanjem. Na to pa moramo zahtevati, da vse blago, ki se uvaža v Evropo, ima iste pogoje, ki jih zahtevamo od evropskih proizvajalcev in tudi ustrezne nalepke za sledljivost izdelkov. Poleg tega od podjetnev, ki investirajo na kitajskem, moramo zahtevati, da se držijo ustrezne zakonodaje, kar zadeva delovno silo. Moramo imeti ukrepe in jih predvsem spoštovati, zato da pride do prepovedi uvoza blaga, ki se proizvaja s prisilnim delom. Prepričan sem, da samo tako bomo pomagali kitajskemu narodu v boju za človekove pravice, drugače pa bomo eh, sokrivci v tem, v teh eh, eh, zločinih. Hvala, gospod Fontana. Eno minuto ima sedaj na voljo gospod McMillan Scott. Hvala, gospod predsedujoči. Čast imam, da sem podpredsednik Evropskega parlamenta odgovoren za človekove pravice. Resolucija se osredotoča in pravi tako na Ljuža Obao, glavnega avtorja listine, to je na moji spletni strani charterofaid.eu. Po maju 2006 so vsi disidenti, ki so jih zaprli, bili izpostavljeni mučenju. Lu Zhao je še vedno v zaporu, čeprav potrebuje nujno medicinsko pomoč po treh in pol letih v priporu, po hišnem priporu in eh, mučenju, zaradi eh, česar je dvakrat poskusil narediti samomor. Torej, vse, vsa proučevanja v okviru preganjanja eh, pripadnikov skupine Longbong in nekaterih drugih so kazala, da se ta negativna praksa še naprej nadaljuje. Mislim, da moramo Kitajski dati vedeti, da ne bomo uh, začeli drugače obravnavati našega celotnega sodelovanja, če ne bodo uh, spremenili svojega uh, pristopa. Prostopek HDI odpade, pet minut do dvanajstih je, imamo pa še dve uh, točki na dnevnem redu. Gospa Kohala, gospod predsednik, ne moremo sprejeti dejstva, da so gospodarski odnosi za Kitajsko bolj pomembni kot človekove pravice. To je videti kot, da je obrobni del naših odnosov s Kitajsko. Situacijo z Googlom sem zasledovala in eh, pogumno eh, držo Googla, ki je, ki, ki je zagrozil Kitajski, da se bo umaknil, če kitajske oblasti ne bodo spremenile svoje uh, prakse. Besede kolegic in kolegov v zvezi z Lijo Žaobaom in drugimi so seveda utemeljene in upam, da bo uh, Kitajska o tem nekaj uh, slišala od naše komisije na sestanku na vrhu. Gospodarski odnosi so povezani s političnim dialogom in spoštovanjem človekovih pravic. To moramo povedati Kitajski. Gospa Majsner, eno minuto. Gracias, Ja, hvala gospod predsednik dostikrat smo že govorili o tem kakšna bi bila prava varianta da bi lahko izpostavili kitajsko pritisku očitno je kitajska odporna na celo vrsto oblik pritiska gospa de kaiser je rekla da moramo uh, umakniti podpis na tej resoluciji. Vendar se mi zdi, da ravno v tem trenutku, ko v Evropski uniji govorimo o pomenu človekovih pravic v okviru Lizbonske pogodbe, ne smemo uh, opustiti podpisa in eh, podpore takšnim resolucijam. Eh, dokler nam ne bo kaj boljšega padlo na glavo, mislim, da moramo podpirati takšne resolucije, kajti konec koncev gre za Ljuža Obava, gre tudi za Gao Zičenga, ki je izginil in gre za celo vrsto drugih eh, eh, posameznikov, ki jih preganjajo na kitajskem. Nekateri so, kako slišimo, zaradi tega storili samomor. Vendar se mi zdi, da ko smo začeli govoriti o olimpijskih igrah, smo upali, da če bomo šli na Kitajsko in z njimi vzpostavili odnose, bomo lahko vplivali na državo Kitajske, ko gre za prenehanje kršenja človekovih pravic. Gorica. Mislim, da enostavno ta nujna zadeva še vedno ostane na dnevnem redu. Hvala. Hvala, gospa komisarka. Uh, uh, Hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija je jasno izrazila svojo zaskrbljenost zaradi nesorazmerne uh, kazni zagovornika človekovih pravic Lijoža Obava ki je bil obsojen en, za, na 11 letno zaporno kazen zaradi svoje vloge v pripravi uh, listine nič 8, ki je načrt uh, reform za demokratične in človekove pravice, pravice na kitajskem in zato, ker je objavil nekaj esejev o kršenju človekovih pravic na kitajskem na internetu. Gospod predsedujoči, veliko pozornost eh, posvečamo eh, svobodi izražanja, kajti to je temelj našega eh, sistema vladavine prava in demokratičnega sistema. Ta kazen je popolnoma nespremljiva glede na kršitev eh, temeljnih človekovih pravic in listin na tem področju v mednarodnem okviru, ki jih je med drugim podpisala tudi Kitajska. Gospod predsedujoči, moramo se zauzeti tudi za um, varnost uh, posameznikov, ki so pripadniki drugače spolno usmerjenih uh, skupin. Za globokim uh, ob žalovanjem eh, lahko ugotovimo, da naši opazovalci tudi niso nikoli mogli spremljati sodnega procesa niti proti gospodu Žaobao, niti proti nekaterim drugim zagovornikom človekovih pravic. Očitno pa je, da gospod Liu ni imel eh, priložnosti, da bi se ustrezno obranil na sodišču in eh, zaradi tega ne moremo v njegovem primeru govoriti o poštenem sojenju. Še naprej bomo zahtevali od kitajske vlade, da brezpogojno in takoj spusti gospoda Liva iz zapora in da preneha eh, ogrožanje pravic in varnosti drugih eh, podpisnikov listine nič osem. Splošna politika do Kitajske Evropske unije je politika konstruktivnega angažmaja, kajti konec koncev gre za pomembno partnerico. Večkrat smo v preteklosti pozdravili napredek Kitajske, ker zadeva socialne in gospodarske pravice pa tudi nedavni eh, akcijski načrt Kitajske na področju človekovih pravic. Vendar na drugi strani obstajajo zelo velike skrbi, kar zadeva eh, eh, državljanske in politične pravice na kitajskem in kar zadeva nekatere zadnje primere, ki ste jih poslanke in poslanci v osnutku te resolucije opisali oziroma omenili. Zaveza Evropske unije do spoštovanja človekovih pravic, se vedno znova v naših rednih stikih se Kitajsko izraža našim partnerjem, zlasti pa tudi uh, pristojnim oblastem na Kitajskem. Na zadnjem zasedanju 20. novembra lani v Beijingu smo to ponovno naredili. Trdnost naših odnosov je takšna, da se lahko eh, pošteno in odkrito s kitajskimi oblastmi pogovarjamo uh, o tem. Na, v Nanjingu, na zadnjem sestanku na vrhu lani novembra, smo se pogovarjali o človekovih pravicah, tako na naših razpravah, kot tudi na tiskovni konferenci. Gospod predsedujoči, gospa Korhola in še nekateri ste govorili o napadih na Google se strani kitajskih hekerjev. Komisija misli, da je to zaskrbljujoč proces glede na uh, kršitve svobode izražanja na kitajskem. Seveda bomo še naprej natančno spremljali to situacijo. Vemo, da potekajo stalno posvetovanja med Googlom in kitajskimi oblastmi na tem področju. Mi pa bomo seveda ostali še naprej uh, pozorni in obsojali vse takšne napade eh, v prihodnosti, pa naj se zgodijo na podjetja iz EU ali ne. Gospod predsedujoči, naj zagotovim poslankam in poslancem naslednje. Še naprej bomo vedno znova se pogovarjali z kitajskimi oblastmi o teh zadevah na različnih eh, ravneh ljudsko republiko Kitajsko bomo spominjali in opominjali na njene uh, zaveze na področju človekovih pravic, pa tudi na ustavna zagotovila uh, državljanom Kitajske v zvezi z svobodnim izraženjem mnenja. Spoštovane poslanke in poslanci. Naš cilj je vzpostaviti eh, odnose z bolj odprto, pregledno Kitajsko, ki bo spoštovala standarde človekovih pravic in ki bo sodelovala z nami za to, da bi se skupaj spopadli s svetovnimi izzivi. Če hočemo to doseči, pa moramo še naprej nadaljevati naše sodelovanje pri razvijanju strateškega partnerstva. Gospod predsedojoči, gospode Kajzer je postavila eno vprašanje. Govorila je o eh, sm usmrtitvi Akmala Šajka, britanskega državljana na kitajskem ko je do tega prišlo, smo seveda protestirali proti temu iz, in seveda obžalujemo dejstvo, da ponovnih apelov Evropske unije Kitajska ni spoštovala namreč apelov, da bi uh, preklicala smrtno kazen, uh, ki jo je izrekla nad gospodom Akmalom Šajkom. Hvala lepa, komisarka. Eno točko imamo še na dnevnem redu. Zato prosim poslanke in poslance, da tiho sedejo. Naslednja točka je predlog resolucije o Filipinih. Začel bo gospod Prvera, dve minuti. Grazie, Hvala, <clears throat> predsedujoči. Torej, to je že žalostna navada, a, ta vrsta pobojev, do katerih.